predlog spremembe ena. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen ena, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Člen ena, Q, Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 1S. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa je eh, bila podana zahteva za ustni predlog spremembe. Gospa Fotika, beseda je vaša. President, uh... Hvala lepa. Šlo je za očitno tehnično napako, administrativna napaka. Opis se nanaša na drugo institucijo, torej Evropsko komisijo. Tako da predlagam, da se črtajo besede next in her successor, se pravi naslednji in ne naslednik. Hvala lepa, ali kdo temu nasprotuje? Ne, potem bomo o tem glasovali. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. In sedaj prehajamo k členu 1AG. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto in drugi del za, proti, vzdržani, prejeto, mislim, ampak bomo preverili, kaj ti vsi ne dvigujete roke. Glasujemo torej elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj glasujemo o priporočilu odbora, poimensko glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. In še poročilo Lopez Aguilar. Predlog spremembe 8. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 9 poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno dve za, oziroma poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štiri, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šest, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno, sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj glasujemo o celotnem eh, sporazumu. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala lepa za sodelovanje. Sedaj pa prekinjamo zasedanje za nekaj minut, tako da bodo kolegi lahko zapustili dvorano. Potem pa bomo nadaljevali z obrazložitvami glasovanja. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Sedaj pa prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Prejel sem številne zahteve za obrazložitve glasovanja, ampak zaključiti moramo ob 14.45, tako da eh, se bomo lahko pripravili na nadaljevanje zasedanja ob 15. uri. Vse ostale obrazložitve lahko podate jutri po glasovanju. Ali pa jih lahko vložite pisno. Najprej priporočilo fotega. Gospod Pospišil, za minuto. Děkuji, děkuji pekne, pane predsedo. Hvala lepa, predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom. Menim, da moramo podpreti afganistansko vlado za to, da bi stabilizirali situacijo v tej državi in naj, da se najde rešitev za državljansko vojno. Na stotine čeških eh, vojakov sodeluje v misijah v Afganistanu, kar pomeni, da so v prvi liniji za mir v Afganistanu. Veseli me, da je parlament sprejel to poročilo danes in menim, da bo to pravi korak v smeri tega, da se najde mir za Afganistan. Sem skeptičen do tega, da bi se našel mir s talibani, ampak vseeno. Honorevole Polčak, prego, un minuto. Gospod Polčak, za eno minuto, prosim. Za udelanje slova, jaz sem glasoval pro. Hvala lepa. Tudi jaz sem glasoval za sklenitev tega sporazuma o sodelovanju z Afganistanom. Menim, da je res pomembno pri pomoči pri razvoju teh držav. Zasadili smo seme, zdaj pa moramo tudi požeti rezultate. Podpreti moramo afganistanske institucije pri boju proti terorizmu, proti industrijski trgovini z drogami proti boju z morilskimi enotami. Gre za to, da smo glasovali za mir in varnost v Afganistanu. Menim, da je pomembno, da smo to naredili in da je pomembno, da podpremo zmogljivosti afganistanske vlade, da modernizira državo in da požanjamo koristi. Želimo si konkretnih koristi, ki jih bodo cenili ti ljudje. Hey. Zdaj pa gospod Hanan, za minuto in pol. Hvala. Hvala lepa. Afganistan je glede na vse tabele ena najbolj skorumpiranih držav, ena najrevnejših držav. Zakaj se je razvila tako, se moramo vprašati. Ne želim tega preveč posploševati in poenostavljati, ampak vseeno je zagotovo del odgovora v tem, da v Afganistanu ni ene same etnične skupine. Gre za državo Tadžikov, Hazarov in je bila ustanovljena neka vrst, kot neka vrste blažilna država umetno, zato da bi ublažila revolucije. V zadnje pol stoletja se je razvilo veliko novih držav po vsem svetu. Zdaj je več kot 200 držav na svetu. V začetku, ko je bila ustanovljena Evropska unija, jih je bilo le 80. Žal pa vidimo, da gredo stvari v nasprotno smer od demokracije. Hvala. Najlepša hvala. To so bile obrazložitve glasovanja glede priporočila. Sedaj eh, pa glede poročila fotika. Kaj pa se dogaja? Ne vem, kaj želite. Hvala lepa, predsedujoče. No, začeli ste z obrazložitvijo glasovanja o poročilu gospe Fotiga. Ampak poročilo o trdem brexitu je prišlo predtem, to je eh, poročilo gospoda Zdajevskega. Ali bomo tudi o tem lahko obrazložili glasove? E, per quanto riguarda la relazione Zdrojevski, onorevole, Kar zadeva poročilo Zdrojevski, ne moremo imeti obrazložitev glasovanja, zaradi tega, ker tudi ni bilo razprave na to temo. Kar pa zadeva poročilo Fotiga, je za besedo prosil gospod Messerschmidt. Minuta. Øh, øh, če øh, povzamem besedo v zvezi s tem poročilom o Afganistanu, Eh, ni poskus, da bi se EU premaknila v tej smeri, da se angažira v eh, svetu. Mnogi v tej dvorani to želijo. Ne, sam bi se osredotočil na neko centralno eh, področje na želje, ki obstajajo v okviru komisije, da bi spostavili vojsko EU, parlament, komisija in nekatere države članice menijo, da bi EU morala oblikovati celotno varnostno, obramno in zunanjo politiko v tem poročilu gospe Fotige eh, pa je govora o NATO, NATO, je obrambna zveza eh, in to je povezano s tem, da bi se ustvaril mir in napredek in to je eh, pot naprej. Ne želimo novih obrambnih eh, modelov. Ne, mi želimo ustrajati pri NATO, kajti to je pot v svobodo in to je bilo že prej. Najlepša hvala. Poročilo Lokergan, gospa Anderson za minuto. Onorevole Anderson. Um, no- Hvala, predsedujoči. Kljub temu, da se nihče, da nihče ne nasprotuje temu, da bi morali vzpostaviti boljšo dostopnost proizvodov in storitev. Ampak vseeno se mora Evropska unija sramovati svoje vloge pri podajanju zahtev do za dostopnost do fizične infrastrukture, tudi za invalide. Dostop za vse je treba izboljšati, ko gre tudi za elektronske storitve. Vzpostaviti je treba močne kazni. Glasovala pa sem za poročilo. Hvala lepa, zdaj pa gospod Pospišil. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Glasoval sem za. Seveda bi lahko bili bolj ambiciozni v nekaterih vidikih, ampak menimo, da gre to v pravo smer. Namreč Evropska unija poskuša pomagati invalidom in zagotoviti storitve na evropskem trgu. Obenem želimo zagotoviti, da bodo te storitve na evropskem trgu dostopne. To je res pomembno načelo in pomembno sporočilo. Zato sem glasoval za, kljub temu, da se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi bili nekoliko bolj ambiciozni pri zagotavljanju dostopnosti proizvodov in storitev, zlasti, ko gre za invalide. Upam, da se bo prihodnja sestava parlamenta vrnila na razpravo na to temo in da bo pripravila še boljše predloge za spremembo. Hvala lepa, zdaj pa gospod Polčak. Izvolite eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem glasoval za to poročilo. To pa zato, ker menim, da imamo dostopno Evropo. Če bomo imeli dostopno Evropo, bo to tisti ideal, ki ga želimo doseči. Odstraniti moramo ovire na številnih področjih. Navaja to poročilo ovire, ki jih poznamo in to preprečuje dostop do prostega gibanja. Pri tem pa moramo paziti tudi na sorazmernost. Kaj to pomeni? Nekatera majhna in srednja velika podjetja bi lahko izpolnila vsa vse zahteve, ki so tukaj navedene. Nisem prepričan, da bi lahko spletne strani majhnih in srednjih velikih podjetij lahko izpolnile vse te zahteve. Podjetništvo je pomembno načelo, zato moramo najti ustrezno ravnovesje pri teh zahtevah, ki si mogoče med seboj nasprotujejo. Hvala lepa, gospod Hanan, ampak ne vidim ga. Zdaj pa poročilo Koeljo doamnă președintă sistemul de informații privind vizele pe care uh, visa informationssystem insitser på att begära i Sverige och visum och in uh, pristojnih organov ki uh, so pristojni za migracije, meje in vizume. Tako je mogoče na hitro preveriti uh, ali nek državljan tretje države želi potovati eh, v EU. Eh, e eh, in to se zelo dobro sklada z informacijskimi sistemi v Evropi, zato da bi to sodelovanje bilo učinkovito in inteligentno. V sekundni hitrosti lahko sistemi komunicirajo med seboj, zaščita zunanjih meja EU, upravljanje migracij in notranje varnost, to so bistveni cili za nas vse. Eh, to vemo, ta nova uredba Eh, ustvarja eh, dolžnost, eh, da se tudi za šest let predložijo kopije, tako da se lahko preverijo podatki tudi za otroke, naprimer, tako se borimo proti ugrabiti otrok. Hvala. Hvala, gospod Messerschmidt, izvolite. Ja, Migracije v Evropi predstavljajo največji izziv za našo generacijo. V preteklem letu smo ponovno videli, eh, kakšna katastrofa eh, je eh, to za naše države. EU je obljubila, da bo ta problem rešila, vendar pa ni bila sposobna rešiti naloge. Zunanje meje so odprte in to prispeva k temu, da borci Sirije, da teroristi prihajajo v naše države. Videli smo, kako odprte notranje meje lahko prispeva k temu, da se lahko prosijo prosto eh, ti ljudje eh, gibljajo in da pridejo tja, kamor želijo. In to samo zato, ker je bilo v tem sistemu rečeno, da bo ta naloga rešena, vendar pa to ni bilo starjeno. Sedaj naj bi uredili vizumsko eh, regulativo. To je korak v pravi smeri, ampak to je absolutno prepozno. In kje bi bila Evropa danes, če države kot Danska eh, in druge ne bi izvajale nacionalnih pravil in ponovno vedle mene kontrole. Imeli bi še večji kaos kot to, kar je starela komisija. Hvala lepa lepa. Sedaj pa prehajamo k poročilu dalje. Gospod Messerschmidt, spet ste na vrsti. Eh, sedaj naj bi saj uh, eh, večina evropejcev že razumela, da evropejci ne želijo, da ta hiša, komisija ali pa agencije EU odločajo uh, o tem, uh, kako naj bilo sestavljeno prebivalstvo v uh, naših državah. Zunanja politika je najbolj vroče, najpomembnejše vprašanje uh, namreč odloča o tem, kako bodo izgledale generacije v prihodnje. Uh, mi želimo določiti ti, eh, kaj eh, je naša dediščina, kaj, eh, kako ohraniti to, kar so nam prejšnje generacije dale na pot. Ne mislim, da evropejci pravzaprav želijo to, kar se dogaja in dobro na tem predlogu je način, kako upravljati za migracijami in da bodo države članice to, o tem lahko same odločale. In to je, in tega ne bi smeli usiliti evropejcem, ki tega ne želijo. Hvala lepa, gospa Kosta, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da novi sklad za azil in migracije ki ima nov proračun 10 eh, milijard eh, evrov, uvaja tudi številne novosti. Večjo pozornost eh, nas menjamo politiki integracije, ne le prvega sprejema. Poleg tega so določena tudi minimalna pravila za solidarnost, za razvoj odnosov z tretjimi državami, za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in tako naprej. Mislim, da mora komisija zagotoviti, da uh, bodo različne vlade vsa ta določila spoštovali, še prav posebej uh, italijanska vlada, torej vlada države, iz katere prihajam. Potrebno je zagotoviti solidarnost uh, in pa spoštovanje nevladnih organizacij. Hvala lepa, gospod Džabacki. Preloženje tekst. Hvala lepa. Glasoval sem proti temu besedilu. Čeprav Gre pri migracijah za enega največjih problemov, s katerim se soočamo danes. Ta predlog se, nam, se pa mi vseeno ne zdi spremljiv. Osredotočiti bi se morali na integracijo priseljencev, tak, tako zakonitih kot nezakonitih priseljencev. No, ampak to se mi zdi nespremljivo. Predpostavka, da bi porabljali denar za ljudi, ki so nezakonito vstopili na ozemlje Evropske unije, se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Posvetovanje o skladu je potekalo z nevladnimi organizacijami, te so bile ključene. Hvala. No, no, brez dvoma je migracijska kriza ena največjih v zadnjem času. Države članice morajo skupaj nositi to odgovornost in pokazati politično voljo. Veliko, na tisoče ljudi lahko tako rešimo. Vzpostavitev sklada za azil in migracije se mi zdi pomemben. Pozdravljam dejstvo, da v skladu s tem predlogom bi morale države članice izpolniti svoje, odgovor, svoje obveznosti, da bi okrepili skupni azilni in migracijski sistem. Ukrepi za integracijo tretji, državljanov tretjih držav bi okrepili pojme solidarnosti in skupnega nošenja odgovornosti. Hvala. Prego, Hvala, gospod Škripet. Izvolite. Migracijska Kriza je pokazala, kakšne težave imamo pri varnostnih politikah v posameznih državah. Evropska unija se je podala na pot te agende, ki jo nekako potiska v ospredje, vendar pa pri tem nismo najbolj uspešni. Pri tem sistemu gre za to, da privabljamo migrante kot magnet. Kaj pa begunci? Če vprašate begunce, si želijo ostati v svojih državah in jo pomagati ponovno izgraditi. Gospod Macron je predlagal tudi partnerstvo z Afriko, zato da bi krepili njihove zmogljivosti izobraževalne ustanove in univerze. Naša prizadevanja bi morala iti, po mojem, v tej smeri. Poseganje v nacionalne pristojnosti se mi zdi napačno. Hvala. Hvala zdaj pa glede poročila Fajon, gospod Čambaski. Hvala, predsedujoči. Evropska komisija Povejte. Uh, naš urad je prosil za ustno obrazložitev mogoče je prišlo do napake če je možno bi prosila za ustno obrazložitev ja. na to točko ja za prejšnjo točko no no potem pa le podajte svoj prispevek preden začnemo z novim poročilom Gospod Džambacki je prijazen, zato vam bom dal besedo. Predsedajci, ja tedi podam to vysvetlenje k. Hvala lepa, predsedujoči. To je obrazložitev mojega glasu glede sklada za azil migracije. Mislim, da je prišlo do napake pri spletnem sistemu, tako da hvala, da ste mi dovolili, da predstavim svoje glasovanje. Menim, da moramo poslati jasno sporočilo, zato da najdemo trajnostni trajnostno rešitev za ta problem. V Evropski uniji moramo stopiti skupaj in sodelovati s tretjimi državami, zato da se spopadamo z virom, z vzroki za migracije. Del proračunskih sredstev bi lahko, tako kot se predlaga, da bi se pet odstotkov porabilo v tretjih državah, to se mi ne zdi sprejemljivo. Jaz sem v končnem glasovanju glasovala proti, nisem mogla podpreti stališča parlamenta glede tega sklada. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k poročilu Fajon. Gospod Džambacki. Glasujem proti tozi, eh, tozi doklad, zato to Evropejske te komisije predlagajo. Hvala, predsedujoči. Glasoval sem proti temu poročilu, ker Evropska komisija predlaga novi sklad v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. To je sicer v redu, vendar ima Bolgarijo za sosedo državo, ki komaj lahko rečemo partnerica, to je Turčija. To je le primer zelo liberalnih praks, ki so zamaskirane kot trdovratne in zanje koristne prakse. Izrazi, ki se uporabljajo v tem poročilu, so zelo sporni. Nekdo, ki je stopil na ozemlje Evropske unije nezakonite, ne more na podlagi svojih izjav imeti pravic enakih kot zakoniti migranti. Hvala. Hvala, gospod Kuček. Ja, hvala lepa. Kot vemo, je skupni cilj zunanje mejne politike, celovito upravljanje meja. Vseeno pa moramo to narediti ob, ob zagotovitvi ustreznih varovalk. Zagotoviti pa moramo tudi prosto gibanje ljudi po Evropski uniji. V tem kontekstu toplo pozdravljam predlog za vzpostavitev instrumenta za pomoč pri upravljanju zunanjih meja Unije. To bo pripomoglo k obravnavanju vedno večjih izzivov na tem področju na bolj učinkovit način na zunanjih mejah EU. Hvala lepa. Gospod Kolčat. Kolčak, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, glasoval sem za, zato ker je obstoj šengenskega območja ena največjih koristi, ki jih prinaša Evropska unija. In zato je bilo to poročilo še en korak naprej v pravo smer. Deljeno oziroma skupno upravljanje meja je predpogoj za to, da obravnavamo vprašanja in izzive, ki se porajajo na zunanjih meja. Zato žal ugotavljam, da ta predlog, predlog pomeni, da bi moral sklad upravljati tudi migransko krizo, no žal to ni bilo sprejeto. Združiti moramo nekako policijsko sodelovanje tudi na tem področju. Hvala. Zdaj pa poročilo Holmajer, gospa Makovej, izvolite. Aveva parola per un minuto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 premik migracij in sodelovanje. E, ta sklad bo še naprej e, obstal in sicer e, bo dobil sredstva tudi v naslednjem dobju 21 do 27, kajti notranja varnost in boj proti organiziranemu kriminalu sta izjemno pomembni zadevi za vse evropske državljane. Še enkrat poudarjam v preteklem času se je organiziran kriminal povečal. Zaradi tega je treba sredstva nameniti za boljše varovanje zunanjih eh, meja eh, in eh, treba je kupiti ustrezne pripomočke za branje potnih listov. Ali izhajajo iz Evropske unije ali pa izven Evropske unije, gre za skeniranje baz podatkov, gre za skeniranje naprimer prepoznavanja Eh, obraznih sečilnosti, vse eh, to zahteva boljšo zaščito, zato potrebujemo eh, ta sklad in države članice morajo potem tudi nameniti ta sredstva za svoje izdatke. Sedaj pa k resoluciji o čistem zraku za vse. Gospod Nekov, za minuto. Gospod predsedatelj, podkrepih nestojašta resolucija, zato smatram, da okoljna sreda je grža Hvala lepa, predsedujoči. Podpiram to rezolucijo, saj menim, da je to naša skupna odgovornost in moramo biti vodilni in to in biti vzgled. Glede na zadnje statistične podatke pa je Sofija 15. na svetu, kar zadeva onesnažen zrak. Ogrevanje je največji vzrok za to. Veliko je tudi starih avtomobilov, mestni pravos je zelo drag in zato je veliko tudi onesnaženja iz industrije. Proti vsemu temu se moramo boriti skupaj s tem, da zmanjšamo nerazumevanje in revščino. Vlagati moramo v boljšo zaščito in varovanje okolja, zato da se izognemo problemom v zdravstvu. priča smo številnim problemom ki jih je treba rešiti in tega ne moremo odlašati s tem ne moremo odlašati do leta dva tisoč trideset ne moremo kar reči da bomo prenehali uporabljati premog do takrat saj je poljska energetska preskrba taka, da temeli na premogu. Evropa mora zagotoviti energetsko varnost preskrbe z energijo. Imamo na voljo znanstvene študije, ki želijo, da bi zmanjšali emisije energije in uvedli inovativne energije. Vendar pa ta mešanica, ta povezava med eh, premogom in eh, obnovljivimi viri energije, energijami ni najboljša. Hvala, zdaj pa gospa Spiraki. Hvala, predsedujoči. Glasovala sem za strategijo za Evropo, ki varuje čist zrak za vse. In sicer iz dveh razlogov. Nacionalni zgornje meje so previsoke in to škoduje našim državljanom. Veliko je bolezni, oneznaženje pa vemo, da ne pozna meja. Mednarodna pravila za meddržavne oneznaženje mora biti še bolj stroga. Dvigniti moramo raven ozaveščenosti med našim prebivalstvom, pa tudi naših državnih organim, zato da bi zamenjali avtomobile in da bi zagotovili bolj ekonomične in okol, okolju prijazne možnosti prevoza. Določeni organi in podjetja ne spoštujejo tega. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Džambaski. Hvala lepa. Ja, po eni strani mora biti izboljšanje zraka naša prednostna naloga, prednostna naloga vseh in to moramo postaviti na prvo mesto. Kakova zraka se je sicer že izboljšala, ampak veliko krat se standardi ne spoštuje, zlasti kar zadeva trdne delce. Evropska unija poskuša izboljšati kakovost zraka s tem, da uvede, uvaja uredbe, ki jih je cela vrste, nove omejitve imamo, kar zadeva onesnaževanje in tako naprej. Evropska unija namenja sredstva za to, ampak kakovost zraka se ne bo izboljšala brez skupnih prizadevanj, ki bodo usklajena, tudi skupnih prizadevanj s tretjimi državami. Najdi moramo ravnovesje med ukrepi in stroški, ki jih ti povzročijo v družbi. Očistiti moramo zrak pred slabim ogrevanjem. Hvala. Grazie. Gospod Kaputo, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsakih pet sekund na svetu umre človek zaradi onesnaženega zraka. In eh, posledice eh, teh eh, podnebnih učinkov so brez primere kajti izpostavljeni smo velikemu onesnaževanju. 7 milijard mrtvih eh, je na leto eh, zaradi onesnaženega zraka. Torej, onesnažen zrak eh, pobije več ljudi kot vojne, tuberkuloza in druge bolezni. Predsednik Trump je dejal, da se, si prizadeva predvsem za interese državljanov eh, Pittsburgha. To je nesmiselno. Potrebno se je boriti za vse tiste, ki trpijo zaradi onesnaževanja okolja. Bojim se, da bodo otroci nekega dne dejali, vaša generacija je še neumnejša od vseh prejšnjih. Gospa Ruonen Lenera. Hvala lepa, predsedujoči. Dobra kakovost zraka je bistvena za vse nas. Zato je bilo preprosto za me glasovati za to pomembno temo. In zelo sem zadovoljna, ker ta resolucija upošteva onesnaževala v kakovosti zraka tudi v tej stavbi ljudje veliko časa preživijo v stavbah, kjer je kakovost zraka nekoliko slabša, seveda slabša kot zunaj in se morajo potem boriti z boleznimi celo življenje, ker so preživeli toliko časa v, v stavbah, ki so jim povzročile bolezni. Na tisoče ljudi trpi za tovrstnimi boleznimi tako doma kot na delovnem mestu in veliko ljudi je zaradi tega um, delovno nesmožno, zaradi težav z vlago, obstajajo težave v številnih uradnih stavbah, v šolah, v vrcih, v poslovnih stavbah. Čisti zrak je pomemben del blaginje naš vse, nas vseh, zato sem za vsako dejavnost, ki bo izboljšala kakovo zraka. Hvala lepa, zdaj pa glede poročila Fotiga, Jerži Pajn, eno minuto. In na evropskem kontinentu se potikame z dezinformacijami. Hvala. Tudi na evropski celini se srečujemo s propagando in dezinformacijami. Celo Evropska unija in mi kot Evropska unija poskušamo narediti nekaj glede tega. Ampak kako naj se spopademo s tem problemom? Evropska unija se je zdaj odločila, da bo uvedla zakonodajni pristop in podala dodatne uredbe in pravila, ki vodijo socialne mreže in želijo urejati javne razprave na spletu. Kdo pa bo tisti, ki bo določal, kaj to je propaganda? Kdo bo to preverjal? V vseh totalitarnih režimih smo imeli neko osebo, ki je to ugotavljala. In težko ločujemo tukaj med dobrim in slim propagande ne moremo urejati z eh, uredbami, saj so to počeli prej totalitarni režimi. režimi. Naučimo se nekaj od antične Grčije o pravični in enakopravni, eh, enakopravni razpravi. Edino na ta način se bomo rešili propagande, zato se nisem mogel strinjati s tem, saj, to, saj je to v nasprotju z duhom pravične razprave. Hvala. Sedaj pa o sporazumu med Evropsko unijo in Monako.